Tako, gospe in gospodje, zapisniki 24. junija so na voljo. Ima kdo kakšen govor? Ne. Potem je zapisnik sprejet. Gospod Verhofstadt, eh, postopkovno vprašanje, prosim. Poštovani gospodine predsjedniče, uh mhm. -huh. želim vam se zahvaliti. Spoštovani gospod predsjednik, Želim se vam zahvaliti za besede, ki ste jih v našem imenu izrekli ravno kar. Rad pa bi tudi izkoristil to priložnost, da v imenu skupine ALDE na podlesetega člena prvega odstavka poslovnika skušamo skupaj Eh, pripraviti skupno resolucijo o Srebrenici in predlagam, da bi to storili v četrtek dopoledne, ko bomo imeli dovolj časa, da takrat začnemo o tem razpravo in tako kot ponavadi sprejemamo številne resolucije, da tudi žrtve Srebrenice spomnimo z našo resolucijo in da tako tudi odpremo nove perspektive za države Zahodnega Balkana, tako kot ste tudi vi, gospod predsednik, povedali v vašem uvodnem nagovoru. Potrebujemo mi in tudi svet potrebuje takšno resolucijo našega parlamenta. Predlagam, da ko bomo prišli do dnevnega reda za četrtek, da še enkrat spregovorimo o tej temi. Potem vas bom poklical še enkrat. Prav? Gospa Harms, postopkovno vprašanje, prosim. Äh, Gospod predsednik, spoštovane kolegice in kolegi, ta teden bodo pomembne razprave po referendumu v Grčiji. Grčija in Evropska unija kot celota smo v težkih razmerah. Kaj je vodilo do tega? Razprava je lahko dolga. Veliko razprav je bilo v Evropskem parlamentu, ko smo svarili pred takšnim razvojem dogodkov. Martin Schulz je prej kot predsednik politične skupine in potem kasneje kot predsednik parlamenta dejal, da bo to potrebno skušati preprečiti. Kaj pa je sedaj pomembno? Po mojem je najpomembnejša vloga Evropskega parlamenta, zbora, ki je neposredno izvoljen strani državljanov in državljank na vzhodu, zahodu, severu, jugu Evrope, da skušamo zgraditi mostove, ki nas bodo privedli iz teh razmer, v katerih je Evropska unija. Moram vam povedati, gospod Šulc, in to eh, ni enostavno reči, kaj ti veliko sem stavila na vas, zdi se mi, da ima moja politična skupina prav. Način, kako vi kot predsednik Evropskega parlamenta ste se umešali v razpravo v Grčiji, bila neustrezna. Ne zato, ker ste podprli da. Sondern, so Ampak, ker ste prinesli napačen naboj, prišlo je do konfrontacije, potem še večje konfrontacije v Grčiji in tudi druge po EU. In moram reči, da mislim, da ne smete prevzemati dejavne vloge za Evropski parlament v tem akutnem postopku. Pozivam vas, da se naslednjič zadržite kajti škoda, ki ste jo povzročili za Evropski parlament, je večja kot koristi, ki bi lahko išle iz tega. Ich nehme Antwort Zimmer, Sie wollen sich zum gleichen Thema. Gospod Zimmer, verjetno na isto temo. Da, prav imate. Seveda. Pričakovano je bilo, Dimitris Papadimulis, kot podpredsednik in jaz kot predsednica GUE NGS, vam, sva vam napisala dopis in sva protestirala proti temu, da ste se prejšnji teden dejavno kot predsednik Evropskega parlamenta umešali v izpeljavo referenduma. Po našem, po našem mnenju se ne sme zgoditi, da bi predsednik Evropskega parlamenta, edina institucija, ki je neposredno izvoljena, se umešava v demokratični proces ene od držav članic. Tega niste storili, ko je šlo za Škotsko, tega niste storili, ko smo imeli referendume na nizozemskem, dobro, takrat niste bili predsednik, tudi v drugih primerjih tega niste storili. Nikoli še nisem doživela predsednika Evropskega parlamenta, ki bi napovedal, začetek kampanje, ki bi napovedoval, da se bo zauzemal za da, istočasno pa bi dejal, da že konec, da jo je potrebno zamenjati s tehnično vlado. In ki je dejal tudi, da izvoljeni ministerski predsednik ni pravi, da je demagog, da je manipulator. Mislim, da to ni vaša odgovornost. V prejšnjem in v tem mandatu ste tu zato, da bi Evropski parlament in njegovo vlogo ukrepili. Niste pa dobili naše podpore zato, da boste sedaj si lahko mislili, da ste vi parlament. Ne, niste. Mi smo vas pooblastili. Niste nas pa povprašali, kakšno je naše stališče. In točno za to gre. Zato vas izredno prosim, da tega ne storite več. To se za predsednika ne spodobi. Vsak narod ima pravico na referendumu odločati o vprašanjih, ki so za njih pomembna. Mi, kot Evropski parlament, kot demokratično izvoljena institucija, smo točno institucija, ki mora braniti demokracijo. Ne sme se zgoditi, da bi državljani postali najšipkejši člen v Evropski uniji možno, mora biti razpravljati tudi o alternativnih možnostih, o tem tudi glasovati. Zato vas torej pozivam, da sprejmete to stališče tudi zase. Prosim, vrnite se k tem stališčem. Gospe in gospodje, no, predvsej javljam k besedi imam. To je sedaj težka situacija, kajti po postopkovniku ne moremo torej voditi razprave na to temo. Dobili ste tudi predvsej več časa, kot je običajno za postopkovna vprašanja. Sedaj torej moramo premisliti, ali si želimo imeti razprave Nekoliko sem začuden, ko gre za mačarsko vlado, me pozivate, da naj zastopam parlament. V bistvu pa nisem zahteval odstopa nobene vlade. Morate besedila ustrezno prebrati, preden kričite. Torej, sedaj moramo premisliti, ali bomo imeli razpravo o tem? Še enkrat torej sprašujem. Prosim, gospod Verhofstadt. Ja, imam vprašanje v zvezi z razpravo v sredo. Lahko to sedaj sprožim? Ne, malo kasneje. Torej danes ali v sredo? Razpravo o Grčiji imamo v sredo. Ja, ja, saj bomo prišli na dnevni red. Boste potem. Boste potem. Še kdo? Ne, prav. Pitela, prosim ma io non penso no jaz pa ne mislim gospod predsednik da se izgubi pravico do govora kadar se postane predsednik evropskega parlamenta in zato moram povsem iskreno povedati da ko sem se v zadnjih mesecih z Martinom Šulcem srečeval ob zasebnih in javnih priložnostih, z njegove strani slišal konstruktivne in sodelovalne predloge za to, da bi na konstruktiven način našli rešitev, ki bi omogočil rešitev Grčije in da bi s tem tudi dokazali solidarnostno držo do grških državljanov. Mislim, da ni prav, da v tako težkem trenutku, ki zaznamuje zgodovino evropskih institucij, izbiramo tarče, ki niso pravilne. Zato se raje osredotočimo na to, kar je treba storiti da bo Evropska unija, evrsko območje in Grčija, torej da bodo vsi, vsi skupaj lahko izšli iz tega težkega obdobja. In sam se v imenu skupine socialistov in demokratov zauzemam za to, da bomo storili vse, kar je v naši moči, za to, da bomo rešili Grčijo in to ob spoštovanju do grške vlade in tudi v spoštovanju do načela solidarnosti, na katerem temelji Evropska unija. In zato se ne spuščajmo v polemike proti določeni osebi, ki je v času svojega predsedovanja popeljala na najvišjo mož, možno raven eh, prestiž in eh, častitljivo držo Evropskega parlamenta. Hvala lepa. Nihče drug.